Ildiko, are you ready? Can, can we, can we? Ildiko, si pripravljena? Če si, potem pa kar začnimo eh, s popovdanskim delom, le nekaj minut zamujamo. Začeli bomo z izmenjavo mnen o predlogih sprememb o poročilu o izvajanju evropskega semestra. Poročevalka gospa Galpelč. Ildiko Gal Pelč. Lepo pozdravljeni, eh, beseda je vaša, predstavite poročilo, potem boste besedo eh, prejeli poročevalci v senci, če želi še kdo besedo, potem pa mi to zdaj nakažite. Izvolite. Eh, thank you, Monemča. Um, Najlepša hvala, predsednica. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcem v senci in tudi drugim kolegom za sodelovanje do sedaj. Sodelovanje je bilo zelo uspešno, sploh glede na kratek rok. Kljub temu so bili kolegi zelo dejavni in so predložili 161 predlogov spremembo tako kratkem časovnem obdobju. To pomeni, da je ta tema zelo pomembna in ji kolegi posvečajo veliko pozornosti in tudi mojemu delu. Večina predlogov sprememb je usklajenih um, z mojim razmišljanjem, tako da moja naloga ni bila preveč težavna. Usmeritve v predlogih sprememb uh, so dokaj podobne in kolegi se strinjajo, da če želimo zagotoviti uspešno delovanje notranjega trga, je potrebno več kot samo prenoviti pravni okvir Evropske unije. Treba je posvečati več pozornosti tudi izvajanju. Zaradi tega moramo biti zelo pozorni na ovire in težave, ki jih je treba odstraniti. Kar se tiče nalog, je treba opraviti pregled vloge strategije Evropa 2020. Kar moramo storiti, je to, da se osredotočimo na področja, kjer je prišlo do napredka. Pri tem pa je treba ugotoviti tudi, kje so težave in izoblikovati prior prioritetne naloge. Pri tem bi rada omenila tudi dejstvo, ki ga nekoliko obžalujemo. Pravzaprav gre za to, da nisem razumela, zakaj komisija ni pripravila dokumenta, o integraciji notranjega trga, ki bi ga priložila letnemu pregledu rasti. To dejstvo obležalujemo. Rada bi izvedela, zakaj letos komisija tega ni storila in zakaj je obrala drugačno strukturo Rada bi, da komisija obrazloži, zakaj je spremenila svoj pristop v letošnjem letu. Prav tako bi rada predlagala predlog spremembe, ki bo, upam, da uživa v širšo podporo strani kolegov, torej predlog spremembe, ki bi ta primankljaj nadoknadil. Kar se tiče predlogov sprememb, se predlogi osredotočajo na ključna področja. Gre za ključna področja, kjer vidimo potencial za rast storit, gre torej za storitve, omrežja in digitalno gospodarstvo. Predlogi sprememb, kot tudi prvotno poročilo, izpostavljajo napredek, ki je bil že dosežen. izpostavljajo pa tudi željo in potrebo po tem, da izkoristimo dosedaj še neizkoriščena potencijal notranjega trga. Evropska unija mora zagotoviti, da bo pravni okvir tudi primeren za današnjo globalizirano situacijo. Namen predlogov sprememb je izboljšati delovanje finančnega sektorja in eh, te predloge popolnoma podpiram. Kolegi v odboru so podali tudi predloge sprememb glede enotnega digitalnega trga. Večino predlogov sprememb eh, tu lahko podprem, ker menim, da moramo izkoristiti potencial digitalnega gospodarstva, ki ga do, do sedaj še nismo. Tudi omrežja so še naprej pomembna, so hrbtenica našega gospodarstva. Tu gre za elektronsko komuniciranje, za energetiko in eh, promet. tam področja predstavljajo 8,9 eh, odstotka dodane vrednosti in um, zagotavljajo 6,1 odstotka delovnih mest. Digitalni sektor je glavni gonilnik za inovacije. Predlogi sprememb glede te točke, torej digitalnega gospodarstva, so predlogi, ki jih bomo podprli. Morda bo treba oblikovati sicer nekaj kompromisnih predlogov zaradi tega, ker prihaja do delnih prekrivanj. Izpostavila bi nekatere posamezne predloge sprememb. Naj začnem s predlogom spremembe številka 15, Koferati in Gojteres. Gre za predlog o politiki ponovne industrializacije Evrope. Gre za strategijo ponovne industrializacije Evrope v strateških sektorjih v Evropski uniji. Po mojem mnenju, ta predlog spremembe nekoliko ne sovpada s področjem mojega poročila. Tudi dodana vrednost tega predloga je vprašljiva z vidika enotnega trga. Tako da imam nekoliko težav s tem predlogom sprememb in bi se rada še enkrat sestala s kolegoma, tako da spregovorimo o tem predlogu. Moj prvi odziv pa bi bil, da ta predlog spremembe ne sodi na področje mojega poročila. Še en predlog, ki bi ga rada omenila, je predlog, ki zaobjema dokaj pomembno področje. O tem je bilo govora tudi v Strasburu. Gre za boj proti davčnim goljofijam in izogibanju obdavčitvi. Mislim, da so ti elementi pomembni, ampak sama formulacija predloga spremembe ni primerna. Zaradi tega bo morda prišlo do političnih razprav in eh, do konfliktov med eh, političnimi skupinami. Mislim, da ni potrebe potem, da bi v tem poročilu s prstom kazali na posamezne politike ali države. Kar pa se tiče delovanja oziroma izvajanja ukrepov, ki so namenjeni boju proti davčnim goljofinjam, pa pozdravljam spremembe, predloge sprememb, ki so bili podani na tem področju. Glede drugih predlogov pa imam nekoliko pridržkov. Omenila bi še predloga spremembe 42 in 43. Tu vidim težave. Ta dva predloga spremembe sta dvoumna. V tem primeru gre za pozivanje komisije naj eh, v posameznih priporočili, naj posamezna priporočila za države predstavi nacionalnim parlamentom, preden jih sprejme svet. Vključevanje nacionalnih parlamentov v to delo se mi zdi uprašljivo. Mislim, da je potrebna razprava o tem. Potem je tu še predlog spremembe, ki si prizadeva za poročanje, za četrtletno poročanje. Mislim, da je to preveč in da z praktičnega vidika to ni primerno tako da bi še enkrat spregovorila o teh predlogih sporočevalci v senci. Gospa predsednica, to je torej kratek predlek nekaterih predlogov sprememb, ki so jih uh, podali kolegi. Kot rečeno, se v veliki meri predlogi sprememb uklapljajo eh, tudi v moj predlog, razen tistih, pri, ki sem jih omenila, pri katerih bi potrebovali najdaljno razpravo. Veselim se nadaljnega dela in tesnejšega sodelovanja. Hvala hvala lepa gospa predsednica in hvala lepa poročevalki za to predstavitev in hvala za delo ki ga opravlja uh, spretno uh, žilico koordinatorja. Mislim, da mora odbor IMKO zastopiti eh, stališče, ki bo na vsak način nasprotoval nazadovanju. Prvič, poročilo o evropskem semestru ni priloga poročilo o delovanju notranjega trga. In tu gre za zelo resno zadevo. In zato se moramo uh, temu upreti, da se to ne bo ponovilo v prihodnje. V tem trenutku je zagotavljanje gospodarske rasti bistveno. Vsi smo že naveličani teh besed, rast in rast in rast. A treba je zagotoviti ukrepe, s katerimi bomo zagotovili Eh, ne samo rast, ki bo trajna, ampak ki bo drugačna kot doslej. Ključnega pomena je to za notranji trg in za digitalni trg. In zato menim, da je zdaj ta pristop uh, neposrečen in mislimo, da moramo na to pokazati. Mi lahko le na ta način neposredno vplivamo na razvoj eh, nacionalne gospodarske politike preko evropskega semestra. Mi imamo določene pristojnosti in nova gospodarska strategija Evropske komisije je priložnost za to. Najprej so tu priporočila iz preteklosti, ki zagotovo spoštujejo notranji trg in vsa pravila. Ta priporočila je treba izkoristiti kot instrument za to, da se zagotovi, da bodo države članice uh, izpolnile tisto, kar bi že morale. Stvari je treba nekoliko spremeniti. Ne vem, kako bi to imenovali, treba je zagotoviti, da se razvije notranji trg, tudi notranji digitalni trg. To pa lahko uh, storimo tudi s tem, da države članice opozorimo na to, da uh, eh, vrčevalni ukrepi, ki jih sprejemajo, uh, tega ne bodo zagotovili. Čeprav pravijo, da je to zaradi pomankanja rasti. To je napačen pristop. Sicer pa moram priznati, da se strinjam, da obstajajo skupni imenovalci med različnimi predlogi sprememb, ki ste jih prejeli. Vsi si seveda želimo res dobro delujoč notranji trg, dejansko notranji in enoten trg. Mislim, da bi s temi predlogi sprememb lahko razdelali še ta stališča, ki so bila izražena. Načeloma se kar strinjamo eh, z večino, sem in tja je kakšen predlog spremembe, ki se mi zdi, da zavrača ta nadaljni razvoj uh, enotnega trga. In to so tisti ja, predlogi spremem, ki jim nasprotujemo. Ampak načeloma mislim, da bo mogoče doseči dober, soliden konsens, uh, ki nam bo dal dobro pegalsko izhodišče za pogajanje s svetom. Sicer mislim, da so stvari kar dobro. Eh, pripravljene. Mislim, da je zdaj treba zastaviti ustrezne prioritete eh, glede eh, naložbenega načlana predsednika Junkarja. Treba je zdaj najti tiste ukrepe, ki bodo spodbudili nadaljni razvoj notranjega trga, naprimer na področju energetike. Tam so potrebne ustrezne naložbe, še posebej v povezave med omrežji, ker ti to bo zagotovilo rast, to bo tudi znižalo stroške za evropsko industrijo. Pogosto skušamo uh, preveč natančno analizirati stroške podjetij, naprimer za plače, ki pa so fiksni in v bistvu uh, veliko, veliko nižji, kot pa so naprimer stroški uh, energentov. Precej nižji. skušajmo raje za to izvesti pravi notranji energetski trg, zato da bi s tem znižali uh, stroške evropskih podjetij in tako bi zagotovili tudi njihovo konkurenčnost. Torej, energetiko, uh, digitalno gospodarstvo in drugo infrastrukturo, ki jo potrebujemo za notranji trg, je treba zgraditi zato, da bo notranji trg dejansko prinesel vse koristi, ki ga lahko. Pri razvoju uh, digitalnega trga zelo zaostajamo za ostalimi regijami sveta. Tega ne jemljemo resno. Razlike, ki obstajajo med ZDA in Evropsko unijo, so zaskrbljujoče. Zato je treba nekaj storiti, kar bo poceni, kar bo zagotovilo dostop in kar bo omogočilo priložnosti za majhna, srednja in velika podjetja v Evropski uniji. Notranjega digitalnega trga pa ni, zaradi tega, ker za to očitno ni politične volje. Jaz tudi mislim, da je prav, da se pogovarjamo o ponovni industrializaciji. To je eh, skupni imenovalec vsem. Eh, tu ne gre za vprašanje pristojnosti. Reindustrializacija na vseh področjih. Evropska industrija eh, proiz, eh, zagotovi velik delež evropskega BDP-ja. je pa industrijska baza izgubila svoj pomen in obstaja velika razla, razlika med Evropo in preostalimi regijami tudi pri industriji. Že kak deset let, kakih deset let govorimo o industrializaciji, ampak nam še ni eh, nič uspelo storiti. Se ne gre tu za težko industrijo, obstajajo tudi drugi sektori, industrijski sektori, ki bi lahko zagotovili delovna mesta digitalni sektor ali pa kakšne nišni sektori, ki se še razvijajo. Na vsak način v Evropski uniji moramo resno uh, razumeti vprašanje industrializacije. Tu ne gre za vprašanje pristojnosti med odbori ali komisijo, tu gre za nekaj, kar je eh, horizontalnega. Potem je tu še čezmejno sodelovanje, to je treba spodbuditi, zaradi tega, ker to ustvarja nove priložnosti. Nova direktiva o eh, koncesijah je tudi zanimiva. Mala podjetja imajo eh, malo priložnosti doma pristopati k javnim razpisom, javnim naročilom, zato mislim, da je možno eh, ustvariti dodatne priložnosti za to, da lahko. 嗯。Mm. izboljšamo dostop do javnih naročil. Potem je pa tu še vprašanje trgovinskih sporazumov. Ki, lahko, ki imajo potencial tudi za razvoj našega trga, lahko pa pomenijo tudi tvegane za nekatere, eh, za nekatere gospodarske sektorje in tu moramo biti zelo previdni. Še enkrat naj se zahvalim poročevalki za eh, njena prizadevanje pripraviti poročilo, ki bo predmet eh, široke podpore. Hvala za upravljeno delo. Hvala za odlično sodelovanje. Mislim, da bomo zdaj lahko Eh, popravili to napako, ki je komisija naredila s tem, ko je naredila velik korak nazaj. Um, e Hvala. Sama sem poročevalka v senci za EKR, tako da naj podam par pripomp. Že prej sem dejala, da je treba zagotoviti, da bo evropski semester um, izpolnil svoje osnovne namene, torej da bi uh, izmenjevali najboljše primere, ne pa da bi ovrednotili in točkovali pristope. Tako da mislim, da je ključno, da ohranimo fleksibilnost v pristopu. Kazalniki so lahko veliko pomoč, lahko pa tudi izkrivljajo trge. Lahko prisilijo, da se deli trgov premaknejo v tista območ področja, kjer kazalnikov ni in zaradi tega se torej osredotočamo samo na področje s kazalniki, na drugih področjih pa prihaja do izkrivljanj. Je pa jasno, da morajo biti vsi kazalniki fleksibilni in eh, obstajati mora možnost za uporabo kazalnikov, ki kažejo tudi na uspešnost eh, evropskega gospodarska v, v globalnem kontekstu. Na to se dotika tega se dotikajo moji predlogi sprememb. Gospod Kalas in tudi nekateri drugi so predlagali predloge sprememb um, glede globalne konkurenčnosti. Podali smo tudi predloge sprememb glede podrobnega posvetovanja z deležniki in uh, tu naj bi šlo za nenehna prizadevanja podala sem tudi nekaj predlogov resolucije, ki bi zagotovili tudi sledenje načelom oblikovanja boljše zakonodaje, ko gre za sekundarno zakonodajo. Tu gre tudi za predloge resolucij glede, oziroma predloge sprememb glede digitalnega trga in mislim, da bo tu treba doseči kompromisne predloge. Izpostavili ste tudi sektor storitev, podala sem tudi predlog spremembe glede elektronskega poslovanja in um, tudi zaščito intele, pravic intelektualne rastline ste vključili. Vem, da je to pomembno vprašanje, ki se ne dotika samo elektronskega poslovanja. Naj samo povem, da se lahko strinjam s tem, da to ostane v poročilu. Uh, ampak zaščita intelektualnih pravic ni pomembna samo na področju elektronske trgovine, temveč je pomembna tudi širših vidikov ustvarjanja in konkurenčnosti. Predlagala sem tudi predloge spremembe, ki se dotikajo finančnih storitev in nekaterih elementov, ki ste jih tudi sami vključili v poročilo. Tako da najlepša hvala za vaše trdo delo in eh, veselim se sodelovanja z vami pri oblikovanju kompromisnih predlogov. In um, mislim, da bomo to lahko dosegli glede na pripombe kolegov. Sedaj pa gospod Antanas za Alde. All, hvala, Viki. Najprej bi vas rad eh, opozoril na predloge sprememb eh, ekipe Alde. Kar nekaj je vprašanj, ki jih obravnavamo prednost konkretno. To gre za metodologijo, za ugotavljanje obsega upravnega bremena. Zanima me, ali na tem mestu imamo metodologijo. Mislim, da je treba imeti neke vrste barometer, o katerem smo spregovorili. To je pomembno za MSP-je. Ti pravijo, da je ovir preveč. Nekatere države članice so to že uvedle, imajo dobre prakse in dobro bi jih bilo uvesti na evropsko raven. To bi bil dober premik, torej oblikovanje metodologije. Potem druga točka, ki je pomembna. Tu gre za izvajanje evropskega semestra. Spet se ponavljamo, vemo, da je treba zadeve izvajati. Resolucija 14. oktobra o evropskem semestru v 43 43. v 43. predlogu spremembe govori o tem in mislim, da lahko to podpremo oziroma prevzamemo to poročilo. Torej, predlog spremembe 43. Poleg tega je treba upoštevati, da je delojoč notrni trg pomemben za zagotavljanje zaupanja akterjev. Ta notrni trg mora delovati. Tako vlagatelji kot potrošniki so prizadeti zaradi razdrobljenosti enotnega trga. Obenem potrebujemo strukturne spremembe in eh, evropske politike za rast, zato da bi povečali zaupanje vlagateljev. Potrebne so torej strukturne reforme. To je zelo pomembno. Evropska unija mora ostati konkurenčna v svetu in digitalno gospodarstvo je področje, na katerem nazadujemo, saj za ZDA. Prednostna naloga bi morala biti investicije v obsežna omrežja in v tehnologije. Tehnologija 4G bi morala biti dostopna povsod. Poleg tega je treba prenoviti sistem zaščite intelektualne lastnine, zato da bi res omogočili digitalni enotni trg. Ko gre za potro vidike potrošnikov, je treba mm, dokazati oziroma pokazati, da v praksi da sicer obstajajo mehanizmi za zaščito interesov potrošnikov, vendar v praksi ne delujemo. Tako da je tu treba okrepiti naša prizadevanja. Dokler bodo še obstajale to vršne težave, ne bomo mogli črpati koristi iz potencijalne elektronske trgovine. Velika težava je tudi težava digitalizacije javnih storitev v Evropi. Tu gre preprosto za to, da bi evropske uprave delovale učinkoviteje, hitreje in ceneje. Hvala. Denis De Jong. <coughs> Um, Hvala, Viki. Hvala tudi poročevalki, kajti že sam osnutek je bil videti dobro. Predlogi sprememb so bili pravzaprav dodatki, nismo oduzeli nič bistvenega poročilu. Pravzaprav se strinjam s tistimi, ki so omenili enotni digitalni trg. Sam v tem pogledu nisem predlagal veliko predlogov sprememb, ampak kar sem slišal glede zašite pravic potrošnikov in um, potrebe potem, da je to prioriteta, ne povem, da to podpiram. Večina predlogov se je torej nanašal na to, da bi morali spodbuditi zaupanje ne samo vlagateljev, temveč tudi državljanov enotni trg. Uh, trenutno vidimo, da se soočamo s težavami na tem področju, ki vplivajo na vse. To je zamajalo tudi zaupanje v trg in če dalje več protekcionističnih tendenc opazamo v državah članicah zaradi visoke brezposelnosti. Zato se mi zdi pomembno, da omenjamo tudi socialno razsežnost notranjega trga treba je odpa, odpraviti vse, kar ni v skladu s temeljnimi načeli skupnega trga. Večina mojih predlogov sprememb gre torej v to smer. Mislim, da so predlogi jasni sami po sebi in da ne vsebujejo nikakršnih eh, novih revolucionarnih idej za Evropski parlament, ker predloge izhajajo že iz obstoječih um, besedil. Nekoliko bolj podrobno pa bi morda obrazložil še ta element glede trgovinskega sporazuma TTIP. Ne bi se spuščal v splošno razpravo, je trgovinski sporazum dober ali ne. Ampak, če si pogledamo mehanizem regulativnega sodelovanja, je ta vidik zelo pomemben. Trenutno slišimo, da ko gre za regulativno sodelovanje, da gre pravzaprav za pravila, ki smo jih sprejemali v preteklosti, ki smo jih obravnavali, revidirali ali pa uvajali na novo, da bi torej svet za regulativni nadzor to obravnaval, v njem pa ne bi bil zastopan parlament rezultat, pa bi bila potem nadaljna razprava strani javnih uslužbencov, torej v okviru komisije, pa verjetno bi jih k razpravi prispevali tudi drugi deležniki, ko gre torej za sporazum o prosti trgovini ZDA, pa verjetno bi to veljalo tudi za sporazum s Kanado. Kaj to pomeni? V prihodnosti torej ne bi več potrebovali odbora za notranji trg, ki bi podrobno obravnaval to vrstne zakonodajne predloge, zaradi tega, ker ne bi imeli več možnosti podajanja predlogov sprememb. In nisem še slišal predlogov strani komisije, kako bi zadeve lahko uredili drugače. To je zelo zapleteno, kajti če bo parlament, Evropski parlament imel pravico podati svojo besedo, potem bo tudi ameriško kongres in tudi kanadski parlament želel sodelovati. To sproži zelo obsežno nadaljno razpravo, ki pa se še ni začela. Morda bom pozneje se še dotaknil te razprave. Ampak, ko je govora o enotnem trgu, je treba upoštevati, da ne vemo, kako bo v prihodnosti deloval, kako bo organiziral notranji trg, če nam komisija ne bo podala jasne slike o tem, kako želijo urediti notranji trg. To, li, to je vse. Hvala. Hvala. Pascal Duran. Euh, Najlepša hvala, Viki. Želel sem dodati samo še nekaj. Mislim, da so bile dosedanje pripombe sicer zelo jasne. Gre za zmožnost parlamenta, da poda svoje dodatna mnenja glede pomembnih vprašanj. Naj pa predtem še čestitam poročevalki za odlično upravljeno delo. Opažam, da obstaja zaveza, da bi napredovali, da bi upoštevali vidike drugih. Omenjali ste tudi harmonizacijo obdavčitve in to so zelo pomembna vprašanja. Gre tudi za predloge, sprememb, ki gredo v to smer, ki smo jih podali tudi mi. Ne bi pa mm, posvečal en, oziroma pripisal enakega pomena tem vprašanjem. Ne gre za hujše politične spopade. Seveda se naša mnenja glede tega razlikujejo. Pozorno sem pospravil prisluhnil gospodu Junkerju, ko nas je obiskal v parlamentu, šlo je za dve razpravi in omenil je razprave, ki potekajo v Evropskem parlamentu, torej razprave o Evropi, ki bi delovala bolj združeno na tem področju, tako da bi sprostili tiste, tista finančna področja, ki bi omogočala večje zaupanje vlagateljev. Tako bi lahko privabili tudi zasebne investicije. Me pa zanima, ali ne bi na račun eh, fiskalne konvergence zapravili pomembne elemente v razpravi. Mislim, da je ravno to urodje eno izmed tistih najpomembnejših, s katerim bi lahko zagotovili izvajanje javnih politik. To je element, ki sem ga želel omeniti. Z veseljem bi ponovno spregovorim o tem vprašanju, če bi zauzeli torej bolj praktični pristop, ne toliko političnega, čeprav nisem proti temu, da z političnega vedika razpravljamo o vprašanjih v Evropskem parlamentu, ampak to je postranska opaska. Potem glede nadaljnih točk, ne bom se spuščal v podrobnosti predlogov sprememb, ki sem jih podal, bi pa povdaril, da merila trga, torej merila trga zaobjemajo različne vidike. Gre za merila trajnostnosti in učinkovitosti, ki jih je treba upoštevati. Morali pa bi zagotoviti tudi družbene in okoljske kriterije. Tudi te kriterije treba izvajati. Treba je torej zaščititi vrednote, ki smo jih sprejeli ob oblikovanju evropskega projekta. Seveda si želimo, če dalje več konkurenčnosti, ne smemo pa pozabiti pri tem na temeljne vrednote. Mislim, da trajnega razvoja ali trajne rasti ne moremo zagotoviti, če bomo delovali v nasprotju s socialnimi razsežnostmi. Tako da tu gre za komplementarne zadeve. Ti elementi se ne izključujejo, pa če treba zaobjeti v predlogu čisto vse. To velja tudi za potrošnike in za skupinske tožbe. Tu mislim, da bi, bi lahko bili bolj dinamični in delovali hitreje. Hvala. Tako, dinamizem, odlično. Marija Grapini, še kdo? Prosim, dvignite roke. Hvala lepa, predsednica. Najprej bi rada čestitala poročevalki in poročevalcem v senci. To je zelo težavno poročilo. Je pa zelo pomembno za nas delovanje skupnega trga zajema vse. Če bomo to poročilo pripravili na ustrezen način z dobrimi predlogi sprememb, sem prepričana, da bomo dosegli soglasje ne glede na politične barve. Tukaj smo zato, ker želimo boljšo zakonodajo za EU, za skupni trg Evropske unije nisem poročevalka v senci, sem samo članica tega odbora in poskušam biti pozorna na vse in razumeti, kaj počnemo. To je moj prvi mandat, morda potrebujem še več časa. Pozorno sem prisluhnila poročevalcem v senci in rada bi izpostavila nekaj vprašanj. Mi lahko poveste, prosim, zakaj je predlog spremembe o specifičnem poročanju po državah sporen, dejali ste, da se ne strinjate z njim. Rečeno je bilo, da mora to najprej biti v nacionalnem parlamentu, potem pa gre v svet. Pravite, da niste gotovi glede tega predloga s vembem, če sem prav razumela. Če to res mislite, mi povete zakaj. Razdvojeni ste. Konec koncev sem bila tudi ministrica in sem bila že tudi poslanka v nacionalnem parlamentu in ko država predstavi poročilo svetu, potrebuje potrditev institucije, ki je najbolj reprezentativna in to je pač nacionalni parlament, ne vlada. Ali bi naj šlo za četrtletna poročila ali kakorkoli že dobro, to je drugo vprašanje. Potrebno pa je vključiti nacionalne parlamente v to. Mi v Evropskem parlamentu želimo biti vključeni in svet in komisijo. prosimo oziroma od njo zahtevamo, da smo enakopravni. Morda potrebujemo nekoliko, nekoliko spremenjeno formulacijo. Kar se tiče reindustrializacije, strinjam se s kolegi na levici. Preden sem prišla v Evropsko unijo, v Brusel torej, sem slišala, da v Evropski uniji prihaja do selitev industrije in da se dogaja deindustrializacija. Kam pa naj uvrstimo to, če ne v to poročilo? Kje se naj ta tema pojavi, če ne v odboru za skupni trg? Morda potrebujemo drugačno formulacijo, vendar pa, kar se mene tiče, potrebujemo omembo reindustrializacije. Hvala lepa za vaše delo, to je zelo pomembno poročilo. Merci bien. Euh, je m'associe aux félicitations euh, pour le. Hvala lepa. Rad bi se tudi sam pridružil čestitkam poročevalki. Mislim, da gremo v pravo smer. Naj pa na kratko povzamem dve misli, ki že lebdita v zraku pa bi jo, pa bi jo povzel. Da bo evropski semester resnično to, kar si želimo, povemo, kaj to pomeni za naše države in regije. Dve misli sta torej zelo pomembni in jo moramo obravnavati prednostno. Dobra besedila ne zadoščajo, vse skupaj mora biti učinkovito, mora prijeti. Nekaj je pomembno to smo že veliko krat slišali, govorimo o digitalizaciji, digitalnem trgu. Bolj kot se temu približujemo, boljše je, vendar pa morda ni vse skupaj učinkovito, vse skupaj je nekoliko zmedeno. Zato je torej učinkovitost zelo pomembna. In zato je torej potrebno stvari urediti, ne kar tako metati vsega povprek. Večja podjetja bodo morda že imela vse urejeno MSP-ji, potrošniki, ki so najbolj ranljive skupine, bodo morda izpuščeni. Tako potrebno je vsekakor zaščititi tudi potrošnika. Mislim, da moramo to enostavno tudi povedati. če ne izkoriščamo skupnega trga, potem to seveda ni dobro. Potrebno je upoštevati vse kazalnike, potrebno je upoštevati, kako učinkoviti so postopki. To je še, seveda še prav posebno pomembno za naš odbor. Tudi v prejšnjem mandatu je bilo potem tudi možnost pritožbe, če se določenih postopkov in zakonov ne drži. Tukaj smo si enotni in prepričan sem, da bomo tudi s kompromisnimi predlogi spremem uspešni. Hvala. So, um, I don't see any other speakers. Še kdo? Ne. Poročevalka, prosim.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 načrti. Komisija pozorno posluša, pravi predsednica. Prosim. Hvala lepa. Najprej na kratko, preden odgovorim na vprašanje. Naj na kratko torej povem, da komisija pozdravlja vsebino tega poročila in pomen poročila, ki spostavlja skupni trg in poglobitve tega. Komisija pripravila delovni načrt za leto 2015, ni še pripravljen. Mislim, da to ni velika skrivnost, če povem, da bo osredotočanje v tem načrtu na področja, kjer je potrebno poglobiti skupni trg, da so to tudi področja, kjer smo dejavni. Na, no, področju, na katerih področjih smo dejavni komisiji, digitalni trg, dobrine in tako dalje. Torej, to so področja, ki si jih skušamo ogledati in tu se bo delo nadaljevalo. Izvajanje seveda tudi, izvrševanje, ne gre pa samo za postopke kršitve. Gre tudi za to, da podjetjem omogočamo, da vedo, kakšne so pravice, da bodo zmogli prek digitalnih orodij izpolnjevati pogoje. In to je tudi seveda dobro za MSP. Digitalna tehnologija, ki jo imamo, ni samo slabost, je tudi prednost za mala podjetja. In MSP-jem želimo to na skupnem trgu omogočiti. Kar se tiče poročila, vprašanje, ki je bilo zastavljeno, mislim, da komisija ne meni, da to, da ni poročila, predstavlja korak nazaj, glede na pomen, ki ga komisija namenja skupnemu trgu. Če si ogledamo letni pregled rasti in to primerjamo s prejšnjimi leti, potem lahko vidimo, da je skupnemu trgu dan večji pomen tako kar se tiče to, kar je potrebno postoriti na evropski in na nacionalni ravni. Veliko bolj ambiciozen in podroben je v analizi, kje so še pomankljivosti kot v prejšnjih letih. In tukaj, seveda, potem nam evropski semester daje velike možnosti za priporočila, ki jih podajamo posameznim državam. Torej, to ni nekaj, kar pomeni pomankanje prioritete za skupni trg strani komisije. Zakaj se je nova komisija odločila, da ne bo vključila tega poročila? To je zato, ker želimo pregledati, kako poročamo o skupnem trgu. Ne želimo torej se spraševati nasplošno o poročanju, ravno nasprotno. Imamo različna orodja, veliko poročil, kjer poročamo o delovanju skupnega trga in mislimo, da moramo to pregledati in potem pripraviti nekaj, kar bo boljše. To je torej tisto, kar pripravljamo in upamo, da bomo leta 2015, kar se da hitro, pripravili orodje za poročanje, ki bo ustrezno. Malo bolj počasi, prosim, pravi predsednica sem že končal skoraj. Torej, ne gre za vprašanje, da ne želimo poročati o skupnem trgu, gre za to, da želimo to bolje storiti leta 2015. Hvala lepa. Poročevalko, prosim. Köszönöm szépen a bizottság eh, kifejtését. Hvala lepa za pojasnilo komisije. Torej, nisem nič bolj zadovoljna ali tudi bolje obveščena. Mislim, da če je nekaj pomembno, potem tega ne smemo črtati. Namesto tega moramo okrepiti pomen. Če nekaj samo črtamo, dokler čez leto dni ne pripravimo boljšega predloga, hm, ne vem, ali je to prava pot. Če je določena tema pomembna in to se nam je zdelo, potem bi po mojem mnenju morali to v letnem pregledu rasti tudi pokazati, tako da bo to jasno. Da bo jasno, da moramo temu posvetiti samostojen del in ne tega samo iskati med vrsticami. Ker je torej to pomembno. ta integracija, pa seveda to ni enačiti stopnjo prenosa zakonodaje. To je veliko bolj pomembno kot samo ta prenos. Hvala lepa za prispevke poročevalcev v senci, za njihova mnenja. Strinjam se z večino pripomp, kot sem že dejala. Sem tudi zelo zadovoljna, da je smisel predlogov sprememb tako, kot ga zagovarjam tudi sama, tako da bom resnično lahko pripravila kompromisne predloge spremembe in potrudila se bom po svojih močeh. Je pa nekaj tem, kjer je morda prišlo do nesporazuma, morda nisem vsega dobro razložila in zato ni vse jasno. Kar se tiče predloga svembe gospoda Boge in tudi gospe Gratini. Pomembno je, da nacionalni parlamenti potrdijo svoje odgovornosti. Želimo jih vključiti v postopek. To venomer tudi govorimo in na sestankih imamo tudi podoben občutek, da nacionalni parlamenti nekako ne čutijo odgovornosti za priporočila po državah, kot da jim je bilo to nekako usiljeno. Torej jih je boljše vključiti vse skupaj. Postopki, kot so v predlogih sprememb, tega pa ne morem popolnoma podpreti. Se pa strinjam s smislom in vsebino. To je naša zaveza na tem področju. Kar se tiče poročanja po četrtletjih, ne strinjam se z vami. Četrtletje je tako kratko, da bi lahko samo hiteli od enega do drugega poročila. Ne, da bi imeli pravo IT ozadje, ki bi omogočilo ustrezno zbiranje podatkov in ustrezno označevanje napredka. Če bi to imeli, bi bila za to odprta, bi bila pripravljena to sprejeti vendar pa torej zaradi tega, ker tega nimamo, tega nisem pripravljena kar tako sprejeti. To četrtletno poročanje, kot je to priporočila komisija, ne vem, če je to izvedljivo, glede izvajanja specifičnih priporočil za države članice. Tukaj bi bila previdna. Sem pa odprta za predloge. Kar se tiče predloge Paskala, se strinjam glede davčne utaje in davčnih prevar. To lahko preformuliramo, vendar pa kakorkoli že, čeprav smo politiki, tukaj ne smemo imeti političnih odtenkov, ker bi potem to naše delo oslabilo, ne pa ukrepilo. Gotovo pa bomo tudi tukaj našli kompromis. Strinjam se z gospodom Rockforjem. Zakonodaja mora biti dobra, pa tudi učinkovita. To je področje proizvodov in storitev, ki se hitro razvija in zakonodaja mora na učinkovit način slediti, zato da bomo zagotovili, da so vse pomankljivosti skupnega trga odpravljene. Komisijo pa bi rada prosila, da torej še enkrat premisli o svojem predlogu. Ostale poročevalce v senci pa prosim, da pripravijo skupno stališče na tem področju. Naj si bo, kar se teče, naj si bo v obliki zahteve komisiji ali pa ustnega predloga spremembe. Oblika ni tako pomembna, vsebina je pomembna kajti to bi lahko bilo skupno mnenje vseh naš. Hvala lepa, predsednica. Kompromise bom torej pripravil. Um, Hvala lepa. Če smem, naj ponovim povratne informacije, ki smo jih dobili na začetku tega sestanka danes zjutraj, kar se tiče izmenjave mnen, ki se je zgodila med kolegijem komisarjem in predsednikov konference odborov, včeraj začel. Tam sem bila v imenu našega odbora. Gospod Katajnen je orisal pomen poglobitve skupnega trga, pomen izvajanja, izvrševanja in to je njegova ključna prednostna naloga. Poleg pripomb, ki sem jih podaril v imenu odbora, je bila tudi ta, da se odbor želi izboljšati nadzor nad skupnim trgom prek Evropskega semestra in Katajne se tega ni dotaknil. Če komisija sedaj pravi, skupni trg je pomemben, želimo si izvajanje, nadzor pa želimo izvajati na drugačen način, potem mislim, da bi radi mi razumeli bolje, kako komisija namerava to storiti. In danes, dopolne, v uvodnih besedah sem dejala, da bi s koordinatorji se morali pogovoriti tudi o tem, kako bi mi na kar najboljši način želeli preveriti delo pri izvajanju. To je torej kratek povzetek veliko točk in pripomb, ki smo jih slišali. No, poslušamo komisijo. Slišali smo že komisijo, slišali smo poročevalko, to so tiste pomembne točke, ki jih je potrebno spremljati. Tukaj bomo končali, gotovo pa bo potrebno storiti še več. Bomo pa seveda prisluhnili tudi koordinatorjem nekoliko kasneje. Hvala. We're going to swap chairs at the moment. Catherine Styler is going to take over. Da bo Catherine Styler prevzela predsedovanje, ker sem porčoka za naslednjo temo in lažje mi bo, če lahko samo prisluhnem temu, kar boste povedali in mi ni potrebno predsedovati sestanku. Thank you, uh, madam. Hvala lepa. Tako predsednica bo sedaj poslušala. Zdaj točke, kjer je sama pripravila poročilo. Tukaj gre za osebno zaščitno opremo, torej poročavka je Viki Ford, komisija. Viki, želite podati kakšno pripombo naprej ali lahko komisija kar poda predstavitev? Da, torej komisija prosim predstavite ocene učinka. Uh, Hvala lepa. Dobar dan. Hvala lepa, da ste nam dali priložnost, da povzamemo oceno učinka glede uredbe o osebni zaščitni opremi. Torej, kako smo pripravili to oceno učinka? Imeli smo dve zunani študiji o vsebini, ocene, prav tako smo imeli javna posvetovanja in na razpolago smo dali poročilo o rezultatih javnih posvetovanj. Mimo grede, naj povem, da smo dobili 77 odgovorov o postopku javnega posvetovanja, 27 odstotkov strani podjetij, 18 odgovorov industrijskih federacij, 22 odstotkov govorov državljanov, 14 nacionalnih organov in 20 odstotkov notificiranih in standardiziranih organov. Med celotnim postopkom torej 27 odstotkov podjetja. 18 industrijska združenja, federacije, 22 odstotkov, 21 odstotkov se popravlja govornik posamezniki, torej državljani, 14 odstotkov nacionalni organi in 20 odstotkov notifikacijski in standardizacijski organi. med celotnim postopkom smo se torej pogovarjali v okviru delovne skupine glede direktive za osebno zaščitno opremo. S potrošniki smo se pogovarjali industrijo, organi za standardizacijo in notifikacijo. Torej predlog je bil potem končno sprejet 27. marca letos glavno vprašanje, glavno vprašanje, s katerimi smo se ukvarjali med oceno učinka, je bila uskladitev z novim zakonodajnim okvirjem, kateri proizvodi bodo zajeti, sprememba klasifikacije, osebne zaščitne opreme, tem nekatere tehnične določbe in izbira pravnih instrumentov. Kar se tiče uskladitve, to je medinstitucionalna zaveza za nas, da ko torej imamo nov pristop k zakonodaji, moramo to uskladiti z novim zakonodajnim okvirjem. Ocena učinka je bila potem pripravljena na to. Torej nismo uvajali kakšnih specifičnih sprememb, kar se tiče uskladitve, tako da je ocena učinka taka, da se navezuje na novi zakonodajni okvir in kjer ni bilo težav, potem tudi ni znatnih stroškov za organe za notifikacijo in podjetja. Tudi ni dodatnih bremen za MSP-je. Potem smo ocenili obseg proizvodov. Večina držav članic je zahtevala izjemo, ki je že obstajala in to se nanaša še prav posebno na rokavice za osebno uporabo, rokavice za umijane posode, da bi to si ogledali še enkrat in da bi ta proizvod vključili v uredbo. Zakaj je bila podana ta zahteva? Zato, ker je v primerjavo s trenutno direktivo, ki jo imamo že 25 let, je ta trg postal zelo pomemben in je torej za potrošnike in organe za nadzor trga pomembno, da lahko razlikujejo pri proizvodih za profesionalno in osebno rabo, pa tega ne morejo, ker rokavica izgleda popolnoma enako uporabljajo se enako in barva je enaka in se tudi prodajajo v trgovinah skupaj. Zato je torej bila podana zamisel, da bi si ta proizvod ogledali, da bi ga obravnavali kot industrijsko izdelan proizvod. Ta težava se navezuje tudi na nekatere druge proizvode, ne samo na ta. Torej poskušali smo si ogledati statistične podatke na to temo, vendar pa naše države članice jih ne zbirajo. To pomeni, da podatkov enostavno ni. Poskušali smo pridobiti specifične podatke strani držav članic in imeli smo podatek ene držav članic, da je so imeli 150 tisoč primerov peklin. Potem pa, če gremo podrobnosti, ali je bilo to zaradi proizvoda ali ne, tu pa ni bilo jasno. Ogledali smo si potem statistične podatke glede nesreč pri delu. Imamo potem vzroke nesreč, to je navedeno, ni pa potem podrobnosti, kar se tiče povezave z uporabo ali ne uporabo osebne zaščitne opreme. Kar se tiče priprave predloga in ocene učinka, pa smo proizvajalce poprašali, ali to predstavlja težavo. Odgovori, ki smo jih dobili, so bili sledeči. Ne, to ni težava, kajti dan danes prodajalci, ki ponujajo te proizvode in pravijo, da so zaščitna oprema, tudi uporabljajo pravila, ki so pomembna. Torej, tukaj niso vključeni dodatni stroški. Če pa gre za proizvajalce, ki ponujajo proizvod zaščitno funkcijo, ki pa z tehničnega vidika tega ne ponuja, torej proizvod tega ne ponuja, potem bodo morali to popraviti in to seveda predstavlja strošek med 10 do 20 odstotkov tega, kar počnejo. Kajti zaščita mora biti zagotovljena. Trg rokovic je dominiran uvozno. vendar pa specifičnih kvantitativnih podatkov za posamezne proizvode ni. Torej imamo trg 1,5 milijarde evrov za celoten trg, proizvodna EU pa je približno 100 milijonov evrov. Torej, potem podobni proizvodi, rokavice za vrtnarstvo ali čiščenje, potem bi to tudi spadalo v osebno zaščitno opremo in v direktivo na to temo. Kar se tiče klasifikacije. Osebne zaščitne opreme. Moramo si ogledati razmere in oceniti razmere, kjer imamo nekatere proizvode, ki so oblikovani in izdelani zato, da zaščitijo uporabnika pred tveganjem, ki je nevarno za življenje ali za zdravje. Da torej nekateri proizvodi niso bili podvrženi strogim postopkom pregleda. Tukaj gre za zaščitno opremo, ki je odporna na reze z nožem in tako dalje, potem eh, neprebojne jopiče in tako dalje. Potem še škodljivi hrup, če mi dovolite še pripombo ali dve na tem področju. Kar se tiče hrupa, škodljivega hrupa, smo tukaj nekaj, videli nekaj prorokov, ki to povezujejo kar s hrupom. Tukaj gre za, naprimer, zatičke za všesa, za profesionalno rabo, ne za osebno, ko, naprimer, letimo z letalom. Torej gre za škodljivi hrup, potem smo ocenjevali, ali bi ta proizvod bil najzajet v kategorijo 3 in bi potem moral biti pregledan bolj podrobno, tudi strani organov za notifikacijo, zato da bomo gotovi, da so varni. Odgovori, ki smo jih dobili, so, da večina podjetij v Evropske unije, imajo sistem zagotavljanja kakovosti. Zato so stroški minimalni. Seveda, če ni sistema za, za, za, oh, za zagotavljanje kakovosti, bodo stroški višji, kajti potem bodo tak sistem morali uvedli, uvesti. in bi to lahko potem pomenilo znesek, strošek nekaj tisoč evrov. Potem smo si ogledali tri tehnične zahteve, ki jih proizvajalci morajo izpolnjevati in dejansko je to, kar smo se naučili iz izvajanja direktive to, da so te tri tehnične zahteve nepraktične ali pa nekoristne za uporabnike. Zato je bilo predlagano, da jih umaknemo in to bo znižalo stroške za proizvajalce in bodo organi za notifikacijo imeli manj dela, ker pač ne bo potrebno pregledovati teh kompleksnih besedil, kar se tiče teh treh zahtev. Potem, končno, sprememba direktive v uredbo. Najprej za proizvajalce. Ne bodo več soočeni z 28 različnimi nacionalnimi zakonodajami, temveč z enotnim besedilom, ki bo enak za vse, za celotno Evropsko unijo, v vseh jezikih Evropske unije. Torej, glede na subsidijarno smo preverili tudi ta predlog, torej, kaj je uredba, ali imamo tehnične zahteve, ki morajo biti enake po vsej EU, in ali organizacije, ki opravljajo te preglede, ostanejo enake in pristojnosti držav članic. Torej, uredba se ne umešava v pristojnosti držav članic, ki jih imajo že danes z direktivo. Edino pač je, da gre za tehnične zahteve, ki morajo ostati enake tudi, če se prenašajo v nacionalno zakonodajo. Hvala lepa. Pripravljeni smo odgovoriti na vprašanja, pojasniti, če vam kaj ni jasno. Hvala. Hvala lepa komisiji za predstavitev ocene učinka. Poročevalka, želite spregovoriti sedaj? Hvala lepa. Veliko vprašanj imam. Hvala lepa za predstavitev. Hvala lepa. Poročal sem vsem, s katerimi sem se, nekaterimi izmed njih, sestala včeraj. Varnost za neprebojne jopiče. Zaščita za žago, nože. Vse to je pomembno pomembno je, da torej tudi proizvodi, ki prihajajo izven Evropske unije, spoštujejo standarde, ki se spoštujejo v EU. To je resnično pomembno in preden zastavim vprašanje, želim to izpostaviti. Torej, vprašanja. Kar se tiče izjave o skladnosti, mislim, da so proizvajalci v preteklosti to morali samo imeti, sedaj pa bo vsaka, vsak proizvod, tudi če niso dragi, morajo imeti ta posebni dokument, morda celo v večjih jezikih. Mislim, da je to drugače od pristopa, ki ga imamo glede žičnic in naprav na plinski pogon, kjer je torej možno imeti ta dokument ali pa tudi ne. Torej je to opcija. Ste si ogledali to vprašanje, še prav posebno, kar se tiče nizkocenovnih proizvodov? In potem v peti prilogi imamo tudi homologacijo, ta bo trajala samo pet let, potem bo to potrebno obnoviti. To je torej novo proizvajalce to skrbi, to razumem, to lahko vodi v negotovost. Ste pomislili tudi, kakšen učinek bo to imelo, kaj se kategorij različnih tipov razredov opreme tiče? Imamo tri različne kategorije. Glede na to, kako pomembna je za reševanje življenj. Druga kategorija. je torej srednja kategorija in ženi jopiči bi lahko iz kategorije 3 prišlo kategorijo 2 in to bi potem lahko potencijalno spodkopalo standarde. Ste razmislili o posledicah tega in potem tudi torej rešilni jopiči na splošno vsa oprema, ki pomaga pri plavanju ste si ogledali to, lahko gre za rokavčke. Tudi to bi lahko bilo v drugi, ne pa v tretji kategoriji. Ste si to ogledali, oprema za plovnost torej. Kar se tiče MSP-jev, hvala lepa za bolj podrobno predstavitev. Rada pa bi izvedela več o tipu podjetij, ki so bili podani 27 odstotkov, torej od 77 odgovorov je bilo strani podjetij v oceni učinka. Govorimo o več kot 4000 podjetjih, ki to proizvajajo. Velik odstotek tega je MSP-jev, še prav posebno pri zaščitni oblačevski industriji. Včasih govorite, da bodo stroški precej nizki zaradi te dodatne zakonodaje, ker gre za množično proizvodnjo, potem pa slišimo, o številu manjših podjetij, ki dominirajo. To je nekoliko torej kaotično. Nam lahko poveste, kateri MSP, kateri sektori so vključeni v to, še prav posebno torej, kar se tiče povečevanja obsega. Opekline na rokah. V določeni državi smo imeli 15 tisoč primerov opeklin. Ne vemo pa, ni dokaza, ali je bilo to povezano ali ne z uporabo oziroma neuporabo teh novih proizvodov. To je torej vprašanje, ki ga se ga je dotaknila tudi enota, naša enota za oceno učinka. Kar se tiče rokavic za umivanje, čiščenje, od 31. se 18 eh, ni strinjalo s tem, da bi to vključevali v to uredbo. No, lahko poveste, zakaj je teh 18 odgovorov bilo negativnih? Zakaj so bili pomembnejši kot tistih 13, ki so dali, da bi to naj vključili? Ste si tudi ogledali razliko, kar se stroško tiče proizvodi za industrijsko in za osebno rabo? Ali bi če bi vključili nekatere določeno kategorijo, lahko to vodilo do dodatnih stroškov za potrošnike, kajti če lahko seveda se podržijo, potem lahko še prav posebno za osebno rambo ugotovimo, da bodo morda te proizvode uporabljali še manj. In to je seveda slabo. In še zadnje vprašanje. Uvodna djava 9. Govorite o izjemah za obrtne proizvode, torej glavkavice, ki so ročno narejene, da to ne bi bilo vključeno, vendar pa tega potem, te izjeme, nisem našla v besedilu samem. V prejšnji direktivi pa so ti proizvodi bili eksplicitno izključeni zakaj, torej ste si ogledali zakaj, torej kaj to pomeni ročno izdelano, niti ne vem tega. Zakaj je to samo v vodni izjavi, ne pa v besedilu. Tudi tukaj ni vse jasno. Hvala lepa. I'm going to bring in the shadows now. Zdaj bomo dali besedom poročevalcem v senci, najprej za ELS, gospod Arimont. Hvala, gospa predsedujoča. Zagotovo smo si edini, da je ta zakonski ukrep nekaj, kar je vredno pozdraviti. Tveganje za varnost je večje, zato morajo uvozniki proizvajalci seveda poskrbeti za varnost, vendar pa zakonski ukrep ne sme eh, ustvariti preveč dodatnega bremena. Včeraj smo se že pogovarjali o tem, predsednica je tudi zastavila nekaj vprašanj, ampak jaz bi rad izpostavil dve. Zastavila jih je že predsedujoča. Najprej je tu časovna omejitev, ki jo najdemo samo v prilogi in sicer v, v točki 6, 2, i in j v prilogi številka 5. Tam je veljavnost certifikata oziroma sprečevala omejena na 5 let. Tega prej, proizvajalci pravijo, ni bilo. Zastavlja se torej vprašanje. Če je oprema dobila certifikat, norma se pa ne spremeni, zakaj bi morali proizvajalci um, zahtevati oziroma uh, dati vlogo za novo spričevalo. To zna biti velik problem za skladiščeno opremo, že, pri, pri, že izdelano opremo. Uh, proizvajalci niso zelo veseli eh, takšne časovne omejitve veljavnosti spričevala. Potem pa eh, oprema izdelana po meri, ta bi morala eh, soditi v kategorijo 2. Vprašanje, ki se zastavlja, je. ali ni morda to neskladno z našim osnovnim namenom, če bomo opremo izdelano po meri uh, v vsakem primeru uvrčali v kategorijo 2. Ali ne bi bilo prav, da, jih, da opremo kategoriziramo po uh, eh, stopni tveganja, kadar obstaja tveganje? je treba uh, ustrezno kategorizirati. Kajti, če bomo zdaj tako predvideli, uh, potem bo kar naenkrat vsa oprema uh, izdelana po meri in tako se bodo proizvajalci izognili dragi tretji kategoriji. In potem še zakaj morajo biti navodila v vsakem primeru na papirju, zdaj v, v digitalnih časih je to morda res odveč. Pa še drugi odstavek člena 7. Gre za demonstracijo. Zanima me, kaj natančno to je. Rad bi to natančno razumel. Hvala. You, Hvala lepa, gospod Arimond. Na vrsti je gospod Westfall. Hvala lepa gospa predsedujoča, govornica se opravičuje, ker je prehlajena. Ker sem prehlajena, dodaja, bom uh, raje kratka, da ne bom ostala brez glasu. Mene zdaj zanima nekaj. Komisija je prej govorila o uh, eh, kuhinskih rukavicah za pečico, to je zdaj v nemških uh, Eh, medijih piše se, da bodo zdaj za 20 odstotkov draže takšne rokavice. In to je zdaj zelo zanimivo vprašanje. E, opekline niso sanje, opekline res bolijo. E, in vsi dobro vemo, da Največkrat se nesreče zgodijo tam, kjer se ljudje počutijo najbolj varne, doma, v gospodinstvu. In zdaj se sprašujem, zakaj imamo spet take razprave, zato da se potem iz nas norčujejo po vsej Evropi. Ampak dobro, pogovarjamo se o kuharskih rokovicah. Jaz pogosto kuham. In ena taka navadna pečica se, eh, lahko se greje na 250 stopinj. Ko odpreš pečico, se ti najprej vsa para z, eh, eh, spusti v obraz, že to je vroče, potem moraš pa s kuharskimi rokovicami prijeti tisti pekač, ki je v pečici. Pa zdaj tukaj ne sedijo samo, moški, tudi, eh, samo ženske, ampak tudi mnogi moški. No, vse za to. Meni se zdi že prav, da govorimo o zaščitni opremi. To je prav. To pa zato, ker bi radi zaščitili evropske državljane. in mi moramo za to poskrbiti. In Evropska unija ima to nalogo. Kot Evropski parlament moramo svojo odgovornost za to tudi prevzeti. Varnost je, nima cene. Jaz sem bila že pri prejšnjem sklicu uh, v parlamentu in uh, sem poročala o motornih kolesih. In takrat se je jasno pokazalo, o čem je potekla razprava. O stroških, ali ni predrago to zahtevati. In po letih in po trilogih, neskončnih trilogih smo se na koncu odločili, da so motorna kolesa, kolesa, ki morajo biti varna in ki morajo zaščititi državljane, ne pa nevarna. Ne glede na to, kako drago jih je napraviti varne. Zatorej, pogovarjamo se o varnosti. Gospa, poročevalca, eh, poročevalka, gospa predsednica, mene zdaj zanima, kakšna je časovnica, kakšen je časovni načrt. V nemškem tisku se citira gospoda Hancocka, britanskega eh, trgovinskega in gospodarskega ministra, ki pravi, kako neumna je spet ta razprava v EU. Ampak to je spet popolnoma narobe. To je uh, velik udarec za ugled Evropske unije, za imič Evropske unije. Zato jaz upam, da bomo s tem poročilom in drugimi, ki so uh, ravno tako uh, na programu, uh, Eh, pomembni, zaradi tega, ker ščite državljane. In prosim, to je treba jasno tudi povedati. Hvala lepa, gospod Rošfo. Merci. Euh, avant de commencer de commenter le rapport, je voudrais juste partager avec vous. Hvala lepa. Preden nekaj povem, naj povem, da je ravno kar umrl Jacques Barrault. Bil je francoski komisar pred eh, Mišelom Barnjejem. Žalostna novica za me in verjetno tudi za vas. To je naš političen prijatelj, ki se je boril za evropske ideale. Eh, pred eh, tremi urami je umrl na pariški podzemni železnici. Zdaj pa poročilo, ki ga obravnavamo tri ali štiri pripombe vprašanja imam. Najprej glede posvetovanja, ki ga je izvedla komisija. Nismo najbolj zadovoljni, podatkov je sicer veliko, a občutek imam, da to posvetovanje ni bilo res temeljito. Prejeli smo informacije, vendar pa se zdijo mestoma nepopolne prikradili so se pomisleki o tem, kako ustrezna je ta ocena učinka. To so uh, izpostavili že drugi kolegi, še posebej glede malega gospodarstva in potrošnikov. Če od komisije zahtevamo bolj podrobne podatke o učinku, to še ne pomeni, da nasprotujemo zakonu, zakonodajnemu ukrepu. Nasprotno, podpiramo ga, še posebej, če imamo v mislih nesreče v gospodinstvu. Vsi bi radi preprečili eh, takšne nesreče po Evropski uniji več ljudi umre doma kot na cestah. Kako torej pridobiti boljše, popolnejše eh, informacije iz eh, vsega eh, tega posvetovanja, ki ste ga eh, izvedli? Drugič, obstajajo kompleksne kategorije, sami ste to priznali lahko bi se šalili zdaj spet na to temo kuhinjskih rokavic. Tako ženski kot moški se opečejo. Ne strinjam se pa morda uh, s prijatelji iz uh, eh, SND. Jaz sem precej naroden, dosti krat sem že bil v, v, na urgenci zaradi tega, ker sem m, mm, precej naroden. In to je vsakodnevna realnost. Pri nas so pogosto te rokavice eh, obrtniški izdelki, ki jih prodajajo kot spominke. Eh, dobro, vse pečice tudi ne funkcionirajo na isti način. če morate uh, pekač prinesti iz pečice na vrt, ker imate tam zabavo, morajo biti te rokovice vendarle malo bolj močne. No, jaz bi se tako ali tako upekal. Ampak, kaj hočem povedati? Da razumem ta argument, ki je bil eh, predstavljen glede postopka in tehničnih specifikacij za vsak predmet. Eh, kolegi z e LS so na to upozorili. Potem je tu vprašanje, kako uporabiti splet eh, za zagotavljanje zadostnih informacij. Pa še eno ključno vprašanje bi rad zastavil, ki se je meni porodilo. To pa je vprašanje celotne dinamike. Omenil je že nekdo petletno uh, veljavnost. Ampak treba je eh, poskrbeti, da je to področje dinamično, zaradi tega, ker se ta oprema tudi vse čas razvija, spreminja, modernizira. Nikar ne bodimo potem paradoksalni dali smo zdaj veljavnost, ki je relativno dolga, pet let, ampak včasih se pa zgodi, da se stvari veliko hitro modernizirajo in se pravzaprav zaostajamo za, za uh, razvojem. V bistvu pa je treba zagotoviti, da, so, uh, da je oprema uh, sodobna, da sledi uh, Eh, tehnološkemu razvoju in to morda hitreje, ne samo v petih letih. Torej, sistem mora biti dovolj fleksibilen, zato da lahko vse čas upoštevamo tehnološki razvoj in inovacije. Zato se tudi jaz sprašujem, kako je s tem rokom veljavnosti. Treba se bo posvetovati z majhnimi in srednjevelikimi peti. Sej ta razprava ne bo preprosta, zaradi tega, ker MSP-ji vse čas tožijo glede eh, stroškov. To bomo vrljali seveda tudi za uvoz. Naši, eh, naša podjetja morajo postati tudi konkurenčna. Kolegi iz SND so Eh, rekli, da je treba zagotoviti ustrezno zaščito. To seveda pomeni dodatne stroške, ampak treba se vprašati, koliko stane razumna zaščita. Mislim, da bodo tržne sile poskrbele za to, da ne bo prišlo do zlorab pri eh, določanju cen. Pa čeprav bo treba upoštevati vse te dodatne zahteve. No, mislim, da se sicer vsebinsko kar uh, strinjamo. Treba je zagotoviti čim višjo stopno harmonizacije, vendar pa se še vedno na, odpira celo vrsto vprašanj kjer ne gre samo za podrobnosti, gre za bolj horizontalno vprašanje, zato je torej nas čaka še veliko dela, predvsem pročevalko, zato da bomo kar najbolj temeljiti. In mm, zdaj nas to čaka v prihodnih tednih. Hvala. Hvala, gospod Rošfor, gospod Maštalka. Hvala, pani predsedajci. V podstate už moji kolegove <clears throat> položili večino tega. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kolegi so pred menoj že zastavili večino vprašanj, ki se zastavljajo meni, vključno s tem, kakšno, v, kakšno temperaturo eh, dosegajo kuhinske pečice. Včeraj se je govorilo o tem in eh, zasledili smo podatek, da je 4000 izdelovalcev takšne opreme ali 77 se je odzvalo na vprašalni komisije. Zanima me, ali je to reprezentativen vzorec. A lahko na podlagi teh odgovorov sklenemo, da je potrebna reforma? Težko. Sprašujem se, kako se bodo odzvala majhna in srednja velika podjetja. Vprašanje je v bistvu namenjeno našemu odboru. Komisija je dejala, da v tem dokumentu ni navedenih številk o nesrečah. Bila je izvedena študija tudi v sodelovanju z agencijo iz Bilbao. Če pa še ne, bi bilo pa dobro, da si zagotovimo te podatke. Euh, Hvala lepa. Eno kratko vprašanje imam za komisijo. Ampak vseeno bi se odzval na to, kar je dejal gospod Hošfor o ceni, o razumni ceni za varnost oziroma za te eh, predmete, ki zagotavljajo varnost oziroma zaščito. pravite, da je treba vse čas zagotoviti tehnološko ustreznost in uh, to, da je oprema sodobna, ampak uh, ne da bi se cene povečale, bo težko. Kako so državljani pripravljeni uh, pokriti te tehnološke spremembe? Ja, oni si, potrošniki si že želijo dobrih rokovic, da se ne bojo opekli. Uh, uh, vendar pa morajo vedeti, da bo s časom, slej, ko prej treba kupiti novo, nove rokovice, ampak um, ne bi radi, da so vse slabše. To je vprašanje za Rošfor. Sicer pa imam vprašanje za komisijo. Strinjam se z vašo osnovno premiso. Moje vprašanje ne pomeni, da se z vami ne strinjam, ampak omenili ste tri zadeve, ki jih je težko uh, eh, ocenevati. To so mehanske uh, vibracije, prej ste jih našteli, uh, hrup in. To uh, pravite, da ne bi vplivalo na uh, delovno okolje, ampak zanima se, na podlagi česa ste odločali o tem. Samo na podlagi odgovorov podjetij ali imate še kakšne druge merile in druge informacije, ki nam jih niste predstavili. Hvala. Ja, tankišen, frau Vorsitzende. Gospa Gepard, hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala. Priznati moram, da sem nekoliko presenečena na to razpravo danes. V bistvu obravnavamo predlog uredbe, ki je utemeljen na direktivi iz leta 1989. To ni nič novega. Torej imamo že eno podlago, ne gre zdaj za nekaj, kar je popolnoma novega in česar še nismo urejali prej. In če sem prav razumela, v marsičem to prinaša ponostavitve in usklajenost. Zato v bistvu pozdravljam to, kar predlaga komisija. Jaz pozdravljam tudi oceno učinka. Tisti, ki me poznate, dobro veste, kako kritična sem običajno. Eh, glede ocen učinka. Tokrat se mi zdi ocena ustrezna, ki zastavlja ustrezna vprašanja in ponuja tudi odgovore. Zato torej, se nikar ne eh, pretvarjamo, da to je zdaj nekaj popolnoma novega. To je nekaj pametna, razumnega in boljšega in jaz tako mislim. Prosim tudi sekretarjat odbora še nekaj. Jaz sem eh, to, ta predlog na kratko in na hitro pregledala, ampak zdaj sem hotela še pogledati prilogo, ampak priloge nisem našla v uh, elektronskem predalu. Če eh, besedil ni ne na internetu, ne eh, natiskanih, potem jih težko eh, preučim. Zdaj sem hotela na hitro pogledati, kako je s to uh, uh, samo ukinitveni klauzuli. Ker se o tem govori, pa zdaj nisem prepričana, kaj je res. Prosim, komisijona nekaj te, na to temo pove. Pa še nekaj za gospod predsedujočo. V svetu, v svetu se že zelo natančno obravnava, tehnično strokovna obravnava tega besedila poteka, mi pa še tega nismo začeli. E, jaz mislim, da zdaj čas, da si zavihamo rokave. Pri vseh dosjejih, ki smo jih zdaj obravnavali, samo pri vašem še ni e, zastavljena časovnica in mislim, da bi bilo dobro, če bi nam povedali kaj, eh, kdaj bomo začeli z delom. Zdaj eh, bom dala besedo komisiji, Viki, brez skrbi tudi tebi potem. Komisija, torej, eh, mimo grede, nimamo veliko časa. Komisija nekaj minut, potem pa bomo zaključili sporočevalko. So, me... Hvala lepa. Najprej naj nekaj pojasnim. Dobil sem občutek, da so nekateri razumeli, da eh, v Evropski uniji obstaja 4000 proizvajalcev, ki izdelujejo rokovice. Ne. 4000 podjetij je, ki izdeluje zaščitno opremo. Vso opremo. Zaradi uh, eh, rokovice za pomivanje posode, le nekaj eh, podjetij je, predvsej velike so precej velika so. Potem imamo nekaj podjetij, ki izdelujejo kuhinske rokovice. Nimamo 4000 takih podjetij. To sem želel pojasniti, da ne bo nesporazuma. Ali smo eh, Evropski federaciji zastavili vprašanja, ker so posvetovanja tega tipa javna, mi nimamo konkretnih naslovov proizvajalcev. Mi smo federacijam in konzultantom naročili, da zberajo te informacije. In to, kar smo prejeli, je osnova za oceno učinka. Mi smo potem seveda objavili rezultate javnega posvetovanja. Pa še nekaj glede rokavic. Kot sem dejal, je treba zagotoviti nadzor trga na podoben način kot za rokavice za poslovno, pardon, poklicno upravo. Ampak eh, tam se zahteva oznako CE, za gospodinsko uporabo pa ne. Ampak zdaj se pogosto zgodi, da so tudi poklicne rokavice brez znaka, čeprav so videti kot Eh, običajne poklicne rokvice. Zdaj pa je treba poskrbeti za to, da eh, bodo tudi gospodinske rokovice dejansko nudile zaščito, ker jo zahtevajo in če proizvajalci trdijo, da eh, so zaščitne, potem mora to tudi biti. Proizvodi, ki so na voljo potrošnikom, morajo storiti tisto, kar obljubljajo da eh, nudijo, torej zaščito. In za tiste proizvajalce, ki izdelujejo zaščitne rokavice, če jih imenujejo potem, kot zaščitne, potem naj ščitijo in če to počnejo že zdaj, potem to ne bo prineslo novenih novih stroškov. Tiste rokavice, ki naj bi bile zaščitne, pa ne nudijo zaščite, in če tega izdelka danes ni, doslej ni bilo na seznamu, bodo nadzorniki trga lahko umaknili iz trga. Doslej ne, zaradi tega, ker teh stvari ni na seznamu. Nadzorniki trga danes torej nimajo zakonske podlage za to, da bi umaknili iz trga takšne proizvode. Odslej bodo pa to možnost imeli. Naslednja stvar, eh, rok veljavnosti spričevala. mi zahtevamo obnovitev spričevala, če se je izdelek vmes spremenil. Zakaj smo se tako odločili? Nadzorniki trga eh, so nam mm, dejali, eh, naprimer pri varnostnih jobčih, so pa je ugotovili, da je bil standard pomankljiv. Prebivalci so bili naprošeni, da prilagodijo jopiče novemu izpopolnjenemu standardu. In takrat v takšnem primoru en izdelovalec eh, varnostnih občev ni mogel reči, ja, moj, moje sprečevalo je neomejeno veljavno. In ravno zaradi tega smo rekli, da bomo omejili veljavnost sprečevala, ki ga bo treba obnoviti, če je prišlo do spremembe. Tam je pa tudi določba o priglašenih uh, organih in tam je rečeno, da morajo biti ukrepi uh, sorazmerni. Torej, da če se izdelek ni na noben način spremenil, organ ne sme zahtevati popolne nove analize. Obnov, obnovitev sprič, veljavnosti spričevala pa ne bo uh, stala veliko denarja. Tu bo šlo samo za administrativne stroške potem oprema narejena po meri. Ali je prav, da je to avtomatično v kategoriji 2, če pa je izdelek, sicer če ni izdelan po meri v kategoriji 3. To lahko konceptualno še razčistimo, ampak načeloma velja in to je zato, zato ta proizvodnja v kategoriji 3, zaradi tega, ker gre tu za posamične izdelke tisto, kar je v kategoriji 3, kar zahteva revizijo proizvodnega procesa. V tem primeru za to ne gre. Tu gre za proizvodno večjega števila uh, enakih izdelkov. Pri izdelkih izdelanih po meri pa ne gre za serijo izdelkov, ampak za posamične izdelke. in zato nek varnostni jopič po definiciji ne more biti v uh, kategoriji izdelkov izdelanih po meri. Mi lahko sicer z uvodnimi izjavimo Z uvodnimi izjavami še pojasnimo določene zadeve, če menite, da niso jasne. Potem je tu vprašanje internetov in uh, internetnih naslovov. To, kar imamo zdaj v predlogu, je isto, kar je v NLF. Isti pristop smo izbrali za vse uredbe za no, urejanje notranjega trga. Tega nismo spreminjali. O tem smo se že pogovarjali. E, tveganje obstaja, če se naslonimo samo na internet. Zaradi tega, ker ni nobenega pravnega zagotovila, da bodo stvari ostale na internetu. Nihče ne more uh, zagotoviti, da bo nekaj, kar je danes na spletni strani, tam tudi vedno ostalo. Potem člen 7.2. Demonstracije na sejmih. Tam je možno, da predstavljeni izdelki niso skladni, ampak eh, eh, to samo, če niso bili dani na trg. Če so mm, eh, predstavljeni na, na sejmu, ni treba, da so skladni. Zdaj pa še mehanske vibracije, tu gre za splošno zahtevo, po našem razumevanju morajo biti mehanske vibracije predmet presoje, za vsak tip zaščitne opreme, osebne zaščitne opreme. Zaradi tega, ker uh, ima vsak izdelek drugačne mehanske vibracije. Naprimer, če je treba delavce zaščititi glede, pri običajnih zahtevah, je to za nje nerelevantno. Če pa imajo zelo specifično uh, zaščitno opremo, je to nekaj drugega če delajo z, z posebno, uh, uh, s posebnim strojem, potem je treba preveriti pri tem stroju, kakšne je mehansko vibracije. Torej, treba je zagotoviti ustrezno zaščito pred mehanskim, uh, mehanskimi vibracijami, ampak samo pri specifičnih izdelkih. Komisija je seveda pripravljena posredovati vse informacije, ki jih ima na voljo, s tem ni nobenih težav, z veseljem. Vendar pa, nažalost, nimamo vseh podatkov, ki bi si jih želeli iz študij in pregledov. Hvala. Uh, Hvala. Nimamo več veliko časa, tako da dajem besedo poročevalki. Hvala. Naj opozorim um, člane odbora, da sem prevzela um, ta dosje zaradi tega, ker nihče v odboru ni izrazil zanimanja za njim. In to je, je um, osebna zaščitna oprema, ki je velikega pomena in zelo bom razočarana, če bo kdo dejal, da to ni pomembno. Ko smo začeli razpravo, smo dejali, da to pokriva naprimer pomembno opremo, kot so rešilni jopiči ali pa oprema za zaščito pred streljnimi ranami. In treba je zagotoviti, da ima to vrstna oprema enako kakovost, um, če jo uvažamo, kot če jo proizvajamo doma. In to je eden izmed ključnih elementov novega zakonodajnega okvira, torej da uvaja enaka bremena. Glede poročil, ki smo jih slišali danes do povdan, pa smo spregovorili o elementih oziroma so jih omenile službe za oceno učinka. Dejale so, da gre tu za drugačen dosje, ker gre za širitev področja uporabe, kateremu pa nismo bili priča pri drugih um, dosjejih. Tako da je trega, treba pregledati širitev področje uporabe in ugotoviti, ali gre res za enako kategorijo opreme in ali jo omešamo na pravo mesto. Treba je zagotoviti, da če uvajamo novo zakonodajo glede proizvodov, da to storimo na način, s katerim bomo pomagali potrošnikom in um, jim ne bomo otežili dostopa do opreme, ki jo želijo. Upam, da je to jasno. Zato v poročilu nisem zastavila zgodnejšega roka za pripravo poročila, ker sem se želela prej sestati s poročevalci v, ses v senci. To smo včeraj zvečer tudi storili. Žal, um, poročevalka v senci strani je zdaj ni bila prisotna zaradi zdravstvenih razlogov, upam, da bo kmalo bolje. Sem pa imela priložnost uh, se zasebno pogovoriti z njo. 24. januar je torej rok, in upam, da in to je torej isti rok kot eh, za dosje za plinaste naprave. Do tedaj bomo pojasnili vprašanja, ki se nanašajo na kategorijo mm, opreme po meri hvala za vaše pripombe in še vedno ne razumem, zakaj želite papirnate izvode izjavo skladnosti pri tem dosjeju, zakaj ni več možnosti, da bi tudi tu operaterjem omogočili spletno različico, tako da bomo to podarili. Prizadevala si bom torej, da bi s formulacijami jasno zapisali, kateri, katere vrste opreme sodijo na področju uporabe in katere ne mislim, da sicer rukavice, s katerimi zaščitim svojo manikuro, niso tako pomembne kot um, tiste rukavice, ki me zaščitijo pred razlitjem kemikali, naprimer. Tako da bom poskušala zagotoviti nekoliko več jasnosti pri teh elementih, tako da ne bomo črtali nekaterih proizvodov. Upam, da bomo lahko sodelovali in se izmenjali mnenja preden dosežemo dokončen dogovor. Najlepša hvala. Hvala porečevalki in um, predajam predsedovanje naši predsednici. <laughs> Um, okay, the next item is on unfair Naslednja točka se nanaša na nepoštene trgovinske prakse v verigi preskrbe s hrano med podjetji. Gre za predstavitev komisije, tako da predajem besedo takoj službi komisije. Prosim. Marija Rebinder, prosim. Najlepša hvala. Z velikim veseljem eh, danes predstavimo sporočilo komisije, ki je bilo objavljeno junija o nepoštenih trgovinskih praksah v verigi preskrbe s hrano. Kot razumem, je želel odbor več informacij tudi o študiji, ki smo jo izvedli, torej o študiji komisije, zato da bi preučili situacijo v državah članicah tega se ne bom lotila ločeno, temveč bom v svojo predstavitev vključila tudi nekatere razlage tega, kakšna je trenutna situacija v državah članicah in ti podatki izvirajo iz študije. Gre za vprašanje, v, za katerega se je prejšnji sklic tega odbora zelo zanimal. Odbor je bil nasplošno vedno zelo zainteresiran za vprašanje maloprodajnega trga in na tem področju je relevantno tudi vprašanje nepoštene trgovinske prakse. Preden se lotimo sporočila, bi začela s kratko razlago tega, kaj imamo v mislih v okviru nepoštenih trgovinskih praks. To je naša delovna premisa. Gre torej za prakse, ki odstopajo od dobrega poslovnega ravnanja in so nasprotju z dobro vero in poštenim ravnanjem. Jasni primeri tovrstnih ravnanj so naprimer primeri zlorabe ali pa primeri manjkajočih dogovorov v pogodbah. Gre tudi za enostranska znižanja stranjene trgovske partnerice in eh, tudi za nepredvidljive pristojbine, ki jih naloži ena od pogodbenih strani. Zakaj ta tema tako visoka kotira na našem delovnem načrtu v preteklem letu? To je zaradi dogodkov v verigi priskrbe s hrano. Gre za vprašanja verige preskrbe s hrano, ki so pomembna v tem pogledu. Gre za to, da ugotavljamo, da prihaja do zmanjšanja pogajalske moči zaradi tega, ker na obeh straneh najdemo majhno število močnih akterjev in veliko število šipkejših, tako da gre za strukturno koncentracijo v verigi preskrbe s hrano. Tu ne gre samo za trgovce, temveč tudi za dobavitelje. Videli smo tudi nihanje cen dobrin, prihaja tudi do pritiskov in omejitev zaradi omejenih proračunov oziroma sredstev potrošnikov. Zaradi tega prihaja do če dalje večjega tveganja eh, za nepoštene trgovinske prakse. Zato smo sprejeli številne pobude, da bi se lotili teh težav. To gre za pobude na ravni EU in na ravni držav članic. Na ravni Evropske unije imamo prostovoljno pobudo, pobudo za verigo preskrbe s hrano. Na ravni držav članic pa se srečujemo z različnimi situacijami. Na naslednji prosovnici se bom tesneje dotaknila pobude na ravni EU, ampak na ravni držav članic vidimo različne odzive. Gre za sprejemanje zakonodaje, ki je usmerjena specifično v nepoštene trgovske prakse. Prav tako gre za spremembe v konkurenčnem pravu. Gre torej za zakonodajo, ki je bila bodi si nedavno spremenjena ali pa nedavno uvedena za boj proti nepoštenim praksam. Potem so tu tudi prostovoljne scheme na ravni držav članic in um, tudi pojav, ko države članice ne spremejo namernih ukrepov. Vsekakor pa opažamo, da države članice če dalje več pozornosti posvečajo temu vprašanju. Najprej naj se torej dotaknem ukrepo na ravni Evropske unije. Deležniki v verigi preskrbe s hrano si že nekaj let prizadevajo skleniti prostovoljno pobudo za boj proti nepoštenim trgovinskim praksam pred nekoliko več kot enim letom je potem končno prišlo do sprejetja to vrstne pobude. Gre za pobudo za verigo preskrbe s hrano, ki je bila sprejeta septembra lani. Pri tej pobudi je pomembno, da določa načela in dobre prakse, glede katerih so se dogovorili vsi deležniki. Dogovor glede najboljših praks je torej tudi prvi korak pri vzpostavitvi te pobude. To je bil osupljiv rezultat, torej vsi deležniki so se lahko dogovorili glede nabora načel in primerov dobrih praks. Vse relevantne zainteresirane strani pa na koncu niso mogle sodelovati pri tej pobudi, Nekateri deležniki so bili namreč eh, razočarani zaradi omejitev te pobude, ko gre za skladnost z načeli. Nekateri deležniki torej ne morejo sodelovati v pobudi za vrigo preskrbe s hrano, se pa vsi strinjajo z načeli kot takimi. Poglejmo si, kaj počnejo države članice. Kot sem dejala, so nekatere države članice uvedle specifično zakonodajo, ki je usmerjena v boj proti nepoštenim trgovinskim praksam. Te države članice vidite na zemljevidu. Uvedene so bile različne rešitve. Običajno gre za nabor praks, ki so torej navedene na seznamu prihaja pa tudi do razlik pri izvajanju. Tu gre za dokaj specifično zakonodajo, čeprav ne na področju konkurenčnosti, vendar pa ugotavljamo, da so vseeno organi za konkurenco tisti, ki izvajajo te prakse. Vsa Italija je ena izmed takšnih držav, druge pa imate specifične organe, ki izvajajo to zakonodajo. To je torej eden od modelov. Potem sem omenila prilagoditve konkurenčnega prava primer, nedaven primer tega je Finska. Potem pa je tu tudi pravo na področju konkurence, ki je nekoliko starejše in temelji na gospodarski odvisnosti trgovinskih partnerjev. To je rešitev, ki jo je uvedla Nemčija dokaj nedavno ko je šlo za primer enega izmed večjih uh, trgovcev v Nemčiji. Nekatere države pa m, nimajo javnih ukrepov, ne izvršujejo ukrepov. V teoriji sicer velja pogodbeno pravo, obligacijsko pravo. To pomeni torej spore pred sodiščem in študije so pokazale, da se ti pogoji pogosto ne uporabljajo za namene boja proti nepoštenim trgovinskih praks. V nekaterih državah označenih zaražno pa se razpravlja o novih okvirih. Zakaj je torej komisija pripravila to sporočilo? Zakaj smo obrali tak ukrep. Prišli, prišli smo do, do zaključka, da evropsko konkurenčno pravo ni dovolj za boj proti nepoštenim trgovinskim praksam. Člena 101 in 102 sta temeljna člena na področju konkurence. Nacionalno konkurenčno pravo pa lahko ima specifične značilnosti. Predvsem ni harmonizacije v okviru člena 102. Države članice lahko predvidijo širše področje uporabe, ko gre za določbe, ki se običajno uporabljajo za zlorabo premoči na trgu. Pobuda za verigo preskrbe s hrano je pomemben dosežek. Tega ne morem podariti dovolj, kako pomembno je bilo spostaviti to pobudo, da bi se učinkovito začeli boriti proti nepoštenim trgovinskim praksam. Pobuda pa ima nekatere ugrajene šibkosti. Tu gre predvsem za vidik izvrševanja In to je bil eden izmed glavnih razlogov, zakaj smo pripravili sporočilo komisije. Poleg tega se nam je zdelo koristno opozoriti, da obstaja širši konsens glede tega, kaj so nepoštene trgovske prakse v Evropi. Čeprav tu ne gre za zakonodajni akt, s katerim bi želeli harmonizirati to področje. Je pa vseeno smiselno povdariti, da obstaja nek eh, osnovni konsens, kakšne so to vrstne nepoštene prakse v dobavnih verigah. V sporočilu smo glede izvrševanja torej izpostavili pomembnost tega vprašanja na nacionalni ravni. Potekali so tudi razprave o tem, zakaj komisija ni pripravila predloga, ki bi bil močnejši kot sporočilo. Zato je seveda več razlogov. Mislim, da sem že orisala, da gre tu za nacionalne težave. Poleg tega vemo, da prihaja do nepoštenih trgovinskih praks na nacionalni ravni in eh, da po drugi strani želi če dalje več um, podjetij vzpostaviti poštene trgovinske prakse. Če bi torej imeli nek instrument, bi se moral osredotočati na izvrševanje. In težko bi bilo v tem primeru najti rešitev, ki bi ustrezala čisto vsem. Mislim, da je to jasno razvidno da je to bilo jasno razvidno tudi na prejšnjih prosojnicah, ki so prikazovale različne situacije v državah članicah. Pobuda za verigo preskrbe s hrano je stara nekoliko več kot eno leto in zato smo menili, da bi ji morali dali naj, dati najprej priložnost, da se dokaže. In to so bili torej razlogi za pripravo sporočila. Poglejmo si vsebino sporočila. Sporočilo je namenjeno udeležencem trga, državam, članicam in komisiji. Gradi na treh stebrih. Najprej gre za podporo pobude za verigo preskrbe s hrano, ki sem jo že orisala. Potem gre za evropske standarde glede načel in najboljših praks. Tretji stebr pa je učinkovito izvrševanje na nacionalni ravni. Nismo si zamislili torej organa za izvrševanje na ravni EU, temveč v sporočilu želimo, da vsaka država članica sama oceni svoj nacionalni sistem izvrševanja. Ko gre za pobudo za verigo preskrbe s hrano, Naj povem, da še nečesa nisem omenila. Gre za pobudo na ravni Evropske unije. Spodbujamo vse gospodarske subjekte iz poročila, da se tej pobudi pridružijo. Nekateri se še niso. Omenili smo tudi nekatere pomisleke glede sodelovanja MSP-ja v tej verigi, kajti to so tisti akterji, ki bi imeli največje koristi od boja proti nepoštenim trgovinskim praksam. Omenjamo tudi, da je potrebno spostaviti nacionalne platforme, tako da v okviru pobude za verige preskrbe s hrano to tudi počnemo in skupina za upravljanje te pobude se na to tudi osredotoča. Omenjali smo tudi evropske standarde. Ne bom se spuščala v podrobnosti, dejala sem že, da glede standardov obstaja konsens. Sedaj bi radi prosili države članice, da preverijo, ali so njihovi regulativni okviri v skladu z navedenimi načeli. Države članice morajo preveriti zakonodajo, ki velja na tem področju, ne samo, ko gre za izvrševanje, temveč tudi glede veljavnih praks, ter da preverijo, kako se soočajo z nepoštenimi praksami. Ugotavljamo, da, na številnih, um, da se na številnih področjih morda sprejema nekoliko preveč pravil treba je torej zagotoviti odvračevalni učinek. Ne gre pa toliko za samo spostavitev sistema izvrševanja, kot um, to, da zagotovimo, da ta že vzpostavljen sistem deluje v praksi. Treba je predvideti tudi uspešne mehanizme za pritožbo. Gre tudi za pooblastilo za izvajanje preiskav. Pri uspešnosti ukrepov za boj proti nepoštenim trgovinskim praksam je pomemben dejavnik tudi dejavnik strahu. Sedaj govorimo o pogodbenih razmerjih, ki temeljujo na zaupanju med strankama če prihaja do strahu, da bo šipkejša stran eh, se sklicevala na nepoštene trgovinske prakse, da bo zaradi te, tega strahu lahko sprožen tudi pritožbeni postopek in na to uveden ustrezen preiskovalni postopek. sporočilo torej izhaja iz študije, ki smo jo opravili. Poglejmo pa si, kakšni bodo nadaljni koraki. V tem letu bomo pripravili oceno. Oziroma bomo naročili študijo, ki bo preučila pobudo za verigo preskrbe s hrano in tudi nacionalne platforme. Podrobneje bomo analizirali nacionalne okvire in se sestali z državami članicami, da bi iz, izmenjali najboljše prakse in olajšali sodelovanje med državami članicami. Z državami članicami bomo prav tako spregovorili o ocenah nacionalnih sistemov in obljubili smo, da bomo o rezultatih te ocene poročali tudi pred svetom in parlamentom gre za oceno, ki bo potekala v letu 2015 in eh, poročilo, v poročilu bomo navedli tudi nekatere, nekatera priporočila glede morebitnih nadaljnih ukrepov na ravni EU. Upam, da sem s tem dobro predstavila pregled um, sporočila komisije in eh, tudi študije, ki jo je naročila komisija. Z veseljem odgovorim na morebitna vprašanja. Um, thank you very much. Sorry, we were just discussing. Najlepša hvala. Se upravičujem. Razpravljali smo tudi o vprašanjih, ki se dotikajo drugih odborov. Nekoliko pozni smo, tako da če se poročevalci strinjajo, bi lahko imeli splošni krok uh, vprašanj podrobnejšim pripombam se lahko vrnemo še v nadaljevanju. V sedmih minutah moramo namreč zaključiti. Gospod Jackijevič. Šanovni panstvo, vedaj mi še že temati. Najlepša hvala, predsednica. Dame in gospodje, mislim, da je tema zelo pomembna in zelo zapletena. Težko jo bo obravnavati v, v samo nekaj minutah. Najlepša hvala gospe Rejbinder za predstavitev in hvala, da ste predstavili glavne težave, s katerimi se soočamo pri verigi preskrbe s hrano. Naše poročilo je poročilo na lastno pobudo in naš namen je oblikovati skupne predloge, ki bodo spremljivi, zato da bi preprečili to vrstne nepoštene trgovine, trgovinske prakse. Treba je reči, da ko si pogledamo študije, ki so na voljo, tudi tiste, ki jih je naročila komisija, da gre tu za številne nepoštene trgovinske prakse, ki so škodljive predvsem za MSP-je. Tako ogrožajo preživetje MSP-jev na trgu. Gre tudi za tveganja povezana z naložbanimi in za delovanje na čezmejni ravni, tako da gre za zahtevno vprašanje v Evropski uniji odbor um, mora izmenjati mnenja o tem. Še vedno sem pripravljen na izmenjavo mnen z vsemi vami, z vsemi člani odbora, tako da bomo slišali vse glasove. Nekaj dela smo že opravili na tem področju, na voljo je več uh, poročil. Tako da smo si v preteklosti že prizadevali, da bi opredelili to vrstne nepoštene trgovinske prakse. Junija je, naprimer, parlament že sprejel resolucijo glede neravtežjih v prehranski dobavni verigi. Takrat smo ugotovili, da gre za težave evropske narave, tako da je treba zagotoviti ustrezen nadzor in sankcije. Januarja 2013 je komisija objavila zeleno knjigo o nepravičnih trgovinskih praksah. Leta 2010 je komisija spostavila tudi forum na visoki ravni, zato da bi izboljšali delovanje prehranske verige. Ta forum je bil spostavljen leta 2010, povezan pa je bil s prostovoljno pobudo. Trgovci so to pobudo dobro sprejeli, okvir pa je dokaj omejen. Pravila so namreč obvezujoča samo za tiste, ki so jih eh, podprli. Julija je komisija objavila mm, novo sporočilo, ko gre za boj proti nepoštenim trgovinskim praksam v verigi preskrbe s hrano med podjetji. Tako da na ravni Evropske unije imamo mm, na voljo različne instrumente, naprimer, ko gre za urejanje dobrih eh, trgovinskih praks, potem eh, predlog, ki ščiti trgovinske oziroma poslovne skrivnosti in podobno. Ko si pogledamo torej veljavno zakonodajo, ugotovimo, da prihajaš do še vedno velikih razlik na področju preprečevanja. Žal zaradi tega nepoštevanja napotene prakse lahko zacvetijo, ker um, ni na voljo nikakršen pravni okvir, ki bi preprečil to vrstne nepoštene prakse. Pravo na področju konkurence ne zaobjema namreč vseh obsoje, obsoječih praks. Prav tako ni na voljo enotne opredelitve, kaj so nepoštene trgovinske prakse, ko gre za verigo s hrano. Države članice so poskušale urediti to področje, rezultati pa so bili različni, kot je tudi predstavila vodja enote. Vidimo torej, da prostovoljne scheme niso dovolj. Pogosto te scheme uvajajo sankcije. Pobuda za verigo preskrbe s hrano je prostovoljna in ima svoje omejitve. Ko si pogledamo različne nepoštene trgovinske prakse, bi bilo dobro imeti enoten katalog praks eh, namenjen preprečevanju in izvrševanju. To je tudi naša naloga pri oblikovanju poročila. Poročila morajo jasno odraziti, kateri ukrepi so potrebni na evropski ravni oziroma kako zagotoviti večjo usklajenost obsto, obstoječe zakonodaje, tako da bi to vprašanje rešili brez sprejemanja nove zakonodaje. Gospod Rebinder bi torej prosil, da pojasni naslednje. Najprej. V poročilu na lastno pobudo gled decembra 2013, ko gre za trgovino na drobno, smo pozvali komisijo, da razloži, ali lahko izvršujemo zakonodajo tako, da zmanjšamo dejavnik strahu. Tako da me zanima, katere korake je obrala komisija za to, da bi zmanjšali ta dejavnik strahu med trgovci. In še zadnje vprašanje za predstavnico komisije je, ali morda vidite možnost, da bi dovolj učinkovito dejali, delovali na regulativni ravni, tako da bi ustrezno izkorenili nepoštene trgovinske prakse z trga Evropske unije, ki omejujemo SPOJE. Občutek sem imel, da spodbujamo prostovoljne pobude in samo urejanje na lokalni ravni. Zdi se mi, da to ne bo zadovoljivo. Mislim, da bi morali naše delo skleniti tako, da obs jasno obsodimo to vrstne nepoštene prakse in pozovemo, da tiste, ki to vrstne prakse izvajo, doletijo sankcije. Hvala. Glede na to, da je dokaj pozno, čas pritiska na nas, ker smo imeli še dve točki za obravnavo pred koncem, tako da me zanima, ali bi jutri do povdan ob koncu sestanka se še enkrat lotili tega vprašanja. Tako da bomo imeli še en krok eh, izmenjave mnen z poročevalci v senci ob enajstih bi se lahko rotili tega vprašanja, ampak eh, res bi bilo treba začeti tudi s sestankom koordinatorjev pravočasno. Ildiko, poročevalka, prosim. Hvala. Najprej bi se rada zahvalila komisiji za predstavitev in opravičujem se v imenu gospe Koraca Bild, ki danes ne more biti z nami. Prosila me je, da predstavim naslednje točke. Pozdravlja dejstvo, da trgovino na drobno ohranjamo kot um, prioriteto. Poročevalca Jackijeviča spodbuja, da nadaljuje delo na podlagi že doseženih rezultatov. Tudi torej na podlagi dela, ki ga je gospa Koraca Bild že opravila. Gre za prizadevanje za bolj eh, pravičen um, trg in tudi za poročilo pripravljeno na podlagi zelene knjige komisije. Kolegica pozdravlja pobudo za verigo preskrbe s hrano in um, izpostavlja pomen um, spremljanja nepoštenih trgovinskih praks v odnosih med podjetji. V preteklih letih smo tu dosegli ve velik napredek. Od zanikanja smo prešli k, k konstruktivnemu di dialogu. Kolegica meni, da bomo dosegli najboljše rezultate na področju javno-zasebnih partnerstv v tem pogledu še naprej si prizadevamo za konstruktiven dialog, um, ki smo ga spostavili z deležniki in še naprej moramo podpirati vse deležnike, da sodelujejo v pobudi in um, podarja tudi vzpostavitev nacionalnih platform, ko si prizadevamo uh, za mm, torej, trg mobilne delovne sile. Zato je treba zagotoviti preglednost in transparentnost tudi na ravni gospodarskih akterjev. Parlament bo pripravil tudi okroglo mizo kot um, forum za razpravo in oceno doseženega napredka. Gospa Korasa Bild se veseli konstruktivnega nadaljnega sodelovanja s poročevalcem in drugimi poročevalci v senci. Hvala. Olga Senalova, prosim. Ma že eh, nam čas utika. Hvala. Zavedam se, da nimamo več na voljo veliko časa, zaradi tega naj povem, da upam, da se bomo lahko vprašanja upoznaje lotili podrobneje. Imam pa nekaj konkretnih vprašanj za komisijo. Najprej najlepša hvala za predstavitev in eh, hvala tudi za obrazložitve poročevalca. Mislim, da je omenil že veliko elementov, ki jih bom izpostavila tudi sama. Pridružujem se nekoliko bolj skeptičnemu pogledu na prostovoljne scheme. Mislim, da je pobuda sicer zanimiva, ampak naj omenim, da tudi po mnenju komisije, ko gre za to vrstne pobude, naprimer ne vključujemo določenih akterjev, kot so naprimer kmeti ali pa predstavniki mesnopredelovane industrije. Tudi oni niso vključeni v pobudo. Veliko malih in srednje velikih podjetij prav tako v pobudo ni vključenih, čeprav bi bila, bilo njihovo sodelovanje zelo pomembno, če želimo zagotoviti uspešnost tovrstnega instrumenta. Naslednje vprašanje se nanaša eh, na velikost marž v trgovini na drobno v Evropski uniji. To vprašanje sem komisiji že zastavila, odgovora pa še nisem prejela. Zanima me torej, ali ima komisija na voljo statistike glede poprečnih marž, ko gre za osnovna živila v trgovini na drobno torej ali obstajajo podatki na ravni držav članic. In še tretje vprašanje povezano s tem, po natančni analizi posledic tovrstnih nepoštenih praks me zanima, kakšen je učinek na končnega potrošnika. In moja zadnja pripomba se nanaša na enako obravnavo v različnih državah članicah. Tudi na notranjem trgu najdemo različne akterje na ravni držav članic, bodi si, da gre tu za različne proizvajalce ali uvoznike. Gre za akterje, ki lahko uporabljajo različne prakse v odnosu do svojih partnerjev. Zanima me, ali komisija meni, da je to značilnost um, tega trga in ali imate morda dokaze o tem. Hvala, Robert. Najlepša hvala za besedo. Mislim, da to vrstnih težav ne moremo razrešiti na hitro. Gre za to, da vlada neskladje, neusklajenost med različnimi stranmi. Tudi države članice ne vedo, kako postopati v teh primerih. Tudi v Franciji si samo podajo žogico, tako da še ne vemo, kakšna bo dokončna rešitev, vendar pa moramo ostati osredotočeni, tako da bi zastavil konkretno vprašanje. Vemo, da so razlike v obsegu zelo velike. Obstaja torej dejavnik um, strahu, ki male akterje plaši, ustrahuje in zaradi tega ne želijo sprožiti postopkov proti velikim. Tako da, ko si pogledamo delo, ki smo ga upravili v preteklih letih, ko smo torej iskali alternativne rešitve, torej alternative sodnim postopkom, kajti menda imajo mali akteri MSP-ji več um, strahu preko vedbo sodnih postopkov. Morda bi tu lahko razmislili o arbitražnih postopkih. Morda bi na ta način lahko uredili to področje. Morda je lahko to pot, ki jo beremo. To je torej vprašanje, ki ga zastavljam tako poročevalcu kot um, komisiji. Potem glede priporočil um, strokovnjakov iz 28 držav. Ta priporočila se mi zdijo smiselna. Zakaj ne bi imeli torej nek seznam nedovoljenih um, trgovinskih praks, nek črni ali sivi seznam? ni nujno, da sprejmemo zakonodajni akt na ravni EU. Ne, na voljo so različna priporočila in različne pobude. Morda bi lahko izoblikovali to vrsten seznam prepovedanih praks, ki bi odražal, za kakšne nepoštene trgovine trgovinske prakse v okviri verige preskrbe s hrano gre. Morda bi na ta način lahko dosegli boljše rezultate. Hvala za besedo. Ta tema je zelo zanimiva. To je vprašanje, ki je prav tako zelo zanimivo za potrošnike. Gre tudi za vzpostavitev ravnotežja. V verigi preskrbe s hrano. To se dotika tako kmetijstva kot MSP-jev. bom poskušal biti nekoliko bolj krajši, glede na to, da na naš pritiska čas in obenem govoriti morda nekoliko bolj počasi, kot so me upozorili. Gre torej za temo, ki je velikega pomena, sploh glede na to, da v Evropi opažamo veliko koncentracijo akterjev v verigi preskrbe s hrano. Če se ozremo po trgu v Evropski uniji, najdemo vedno iste velike blagovne znamke, ki prevladujejo mm, na tem trgu. Kolegi so že nakazali, da so na tem področju dejavni številni mali akteri. Tako da je v tem pogledu pomembno, da ne bi bili samo proizvajalci tisti, ki bi morali paziti na večjo učinkovitost in si za vsako ceno prizadevati za nižjo ceno proizvodov. To je torej pripomba, ki jo naslavljam na komisijo. To opažamo tudi nepoštene trgovinske prakse in eh, tudi specifične oznake, torej, da mm, nekateri proizvajalci kot svoje prodajo proizvode, ki so jih pravzaprav pridelali drugi proizvajalci. To potrošnikom niti ne zagotavlja svobodne izbire pri nakupu proizvodov če torej proizvajalec, proizvajalec jasno ne označuje svojih proizvodov. Tako da me zanima, ali, bi, ali se želi komisija osredotočiti tudi na to vrstne vidike. Morda bi to lahko storili kaj več, kot sprejeli samo prostovoljno pobudo. Hvala. Komisija, čisto na hitro. <laughs> Da, Vidim, da je ura skoraj 20 do, tako da nimam več veliko časa. Tako da ne bom imela priložnosti se podrobno dotakniti vseh vprašanj. Pravijo, da prihaja do težav s tolmačenjem. Uh. The channels is... Okay, now we're hearing the English. Thank you. Thank you. Okay, so. Tehnične težave smo odpravili. Nisem se torej še lotila odgovarjanja na vprašanja, je pa škoda, ker se ne moram v podrobnosti lotiti teh vprašanj. Predsednica, bi se jutri želeli ponovnoma udeležiti se in takrat odgovoriti na vprašanja? Se poročevalec s tem strinja? in člani odbora tudi. Skoraj da pol, za pol ure vprašanje bilo strani članov odbora in um, občutek imam, da se želi komisija odzvati na vsa vprašanja. In um, 10 čez 11. jutri bi se lahko tega lotili ali pa bi lahko to storili na katerem izmed nadaljnih sestankov ali pa v pisni obliki. Kaj si želi poročevalec? Prosim. Ja, Tomorrow is good. No, mislim, da ni razloga, da bi ogovarjali. SND se strinja, e, SND tudi, gospod Rošfor. Uh, Dobro, se s tem strinja tudi komisija. Prav, najlepša hvala, hvala, da ste tako razumevajoči in uh, fleksibilni. Sedaj pa prehajamo kar neposredno na sestanje koordinatorjev. So that will start at about quarter past 11 latest tomorrow.